Uh, uh, dobro jutro lepo pozdravljam vse želela sem zagotoviti nekaj časa preden začnemo tako da se bodo lahko še drugi udeležili tega sestanka večera je bila včeraj zelo dobra upam da se nas bo s časom zbralo tudi nekaj več lepo pozdravljam vse prisotne pozdravljam gospoda Aleksandra Denin Copolisa, ki je predsednik odbora za gospodarske zadeve v grškem parlamentu. No, to je pravzaprav tudi skladno z mojim nazivom. Obene pa pozdravljam tudi vse predstavnike nacionalnih parlamentov, parlamento, vse poslance na tem eh, medparlamentarnem sestanku pod vodstvom odbora ikon. Kot veste, smo v zadnjih letih opravili veliko dela, bili smo aktivni in skušali zagotoviti tudi ustrezne reforme gospodarskega upravljanja. Povežati smo želeli demokratsko odgovornost, vključno s to, ki je povezana z nacionalnimi parlamenti. To je vezano tudi na dvoletna poročila in pa letna poročila o pregledu v okviru bančne Unije smo prav tako želeli ohraniti stik in izmenjavo informacij za nacionalnimi parlamenti. Po posvetovanji z vami smo se odločili za to, da bomo zasedanje razdelili na dva dela. Gre za vprašanja, ki so za nas relevantna. Veliko vas je omenjalo vprašanje poti proti učinkovitemu sistemu DDV v Evropski uniji. Potem pa še fiskalna konsolidacija in strukturne reforme izmenjava najboljših praks. Z nami so številni udeleženci, govorci, dve minuti naj bi imel vsak za svoj prispevek. Pred vami so tudi govorni kartončki. Prej, ko jih boste izpolnili in posredovali k predsedstvu, laže bomo načrtovali razpored razprave. Če boste na ta kartonček zapisali tudi iz kjer prihajate, mislim, da bo vse čisto jasno. Začenjamo torej z prvim delom zasedanja na poti proti učinkovitemu sistemu DDV v Evropski uniji. Prioritete so se spremenile in se bodo morda še bolj spremenile v prihodnosti. Številne države članice si zamišljajo, kako Evropska unija nekako posega v vse ravni politike. Uh, Tudi v tistih državah, ki izvajajo programe, se oblikujejo nekatera priporočila in zelo se že približujemo temu, da se bo nekatere ukrepe usiljevalo državnim organom. Obenem priznavamo tudi, da obstaja določen demokratični primankljaj, vse kar zadeva odločene na ravni Evropske unije. Vse skupaj bo odvisno od parlamentarnih dogovorov za zaprtimi vrati na priporočila komisije. In v tem primeru je zelo težko ugotoviti, kdo se bo odločal glede političnih ciljev in kdo bo prevzel odgovornost za doseganje teh ciljev. Zdaj pa bom lepo pozdravila govorce. Najprej gospod Filip Marini, ki je predsednik finančnega odbora v francoskem senatu, potem Tomas Jensen in pa Janoš Veres, ki pa je poslanec v mačarskem parlamentu. Vsak od teh govorcev bo imel besedo in podal predstavitev v petih minutah, potem pa bomo začeli s krogom razprav, z vprašanji in izmenjavo mnen. Gospod Marini. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Še toliko bolj pomembno je, da se ukvarjamo z možnostjo izboljšave sistema DDV v Evropski uniji, glede na to, da je finančni sistem odvisen od sistema DDV. V naših državah je to bistveni del naših proračunskih prihodkov. V Franciji DDV predstavlja blizu 50 odstotkov neto fiskalnih dohodkov. Gre za oceno 140 milijard evrov v letu 2014. Ko gre za izboljšanje pogojev in pa za boje proti goljofiji, mislimo, da so to zelo pomembna vprašanja in to velja še posebej za to, čemu pravimo nekakšna goljofija v obliki vrtiljaka in naš parlament je za leto 2014 sprejel določbe, s, čime, s katerimi bo lahko do fiskalni organi izvajali nadzor ter obenem tudi preverjali delovanje posameznih družb, tako da bodo ugotovili, ali je DDV nekako skladen z pričakovanje. Želel pa bi vas upozoriti tudi na vedno večji izziv, pri vprašanju DDV, ko gre za prodajo na spletu. Nekaj besed bi želel nameniti tudi nadzoru, ki smo ga opravljali v zadnjih mesecih. Dva moja senatorska kolega sta bila za to odvisna, a, odgovorna in ta sta sodelovala z carinskim birojem na letališču Charles de Gaulle v Parizu. Kolega sta na to oblikovala sporočilo odboru. Nekaj informacij je bilo na voljo tudi na spletu javnosti in v okviru teh informacij lahko ugotovimo naslednje. Ukrepi carinske službe so prav gotovo zelo učinkoviti v smislu zaščite in pa boja proti tihotapljenju, tihotapljenju orožja, zaščitenih vrst, nevarnih proizvodov, prepovedanih izdelkov in tako dalje. Na fiskalni ravni pa je situacija še zelo nerazrešena. Prvič zaradi tega, ker nadzor omejujejo specifična pravila, ki veljajo za določene ekspresne pošiljke in pa poštne pošiljke. Pri ekspresnih pošiljkah podatki strani špediterjev pridejo 4 ure potem, ko pristane letalo in to je veliko manj natančno kot v primeru običajnega prevoza tovora. Na to pa še poštni tovor, deklaracije in pa obveznosti povezane z deklaracijami so tukaj minimalne, obenem pa tega ni mogoče preveriti. Zavedati se moramo, da postopek prav tako ni informatiziran. in tega torej se ne upošteva v celem obsegu. Tudi pri Rojasiju smo opazili, da približno 5 milijonov in pol evrov škode pravzaprav se nakopljamo na ta način in ni prišlo do nobenih ustreznih ukrepov, ko gre za poštni tovor. Na osnovi teh opask lahko predvidevamo, da tukaj prihaja do precejšnjih izpustov v smislu obračunanja DDV-ja v Franciji, pa tako, tako kot tudi v drugih državah Evropske unije si predstavljam. Izračun DDV je osnovan na popolnoma deklarativni ravni in pa v okviru tega sistema pravzaprav poziva k temu, da bi postavili nekako bolj jasen nadzor nad izmenjavo. Dokler tega nimamo, je še toliko več goljofij tudi vezanih na prodajo po spletu. Naša vlada je torej čisto razorožena, še posebej zaradi tega, ker spletne strani, ki organizirajo te izmenjave, imajo sedež v tujini in zato nobene pristojnosti, nobene gre jasno za težavo skupnosti, s katero se soočamo tudi na drugih področjih, še posebej vezanih na digitalno gospodarstvo. Še nekaj zaključnih besed. Mislim, da bi morali vzpostaviti tudi to je predlog eh, našega finančnega ministra, nekakšno unaprejšnje zračunanje DDV v trenutku transakcije in eh, ne šele v trenutku, ko blago pride na carino in posredniki, torej banke ter nekateri plačilni sistemi na spletu, bi morali biti odgovorni za zbiranje teh davkov. In obenem mislim, da če bi si želeli več podrobnosti, si tukaj lahko gledate tudi dokument, ki ga imamo na voljo, ki sem ga posredoval. Pa še nekaj bi želel povedati o vprašanju DDV. To je vezano na direktivo iz 12. februarja 2008, gre za opredelitev stopnje DDV, ki velja za storitve elektronskega poslovanja. Kot veste, imamo nekatere pomembne reforme, v skladu s katerimi naj bi pobirali DDV že od leta 2010, vendar pa so naši luksemburški kolegi dobili nekakšno oprostilno obdobje, podaljšanje do leta 2015 in predvideno je tudi prehodno obdobje, ki pa je čisto v redu in ne bi trajalo do leta 2019. Želel sem torej povedati, da je prioritetno, da čim prej vzpostavimo nekakšen kompromis na osnovi besedila iz leta 2008, še posebej za tiste velike države, potrošnje Nemčijo, Italijo, Francijo, Španijo vsako leto, če govorimo o davčnih diferencialih med DDV-jo v državi proizvodne in na to v državi potrošnje. Tukaj gre za na desetine milijarde evrov, ki se kar nekje izgubijo. Tako, gospa predsedujoča, s temi besedami bom zaključil. Obenem pa bi vas res pozval, da vaš odbor december izrazi določene pomisleke glede besedila, ko gre za pobiranje DDV pri dejavnostih nekaterih podjetij in družb. Hvala. Najlepša hvala. Vem, da je to zelo pomembna tema, da tega ne moremo obravnavati tako na hitro v petih minutah. O tem sem poročala med prejšnjim mandatom. Mislim, da je to delo prispevalo k napredku pri tem doseju. Zdaj pa nadaljujem s predstavnikom Danskega parlamenta Tomasom Jensenom. najlepša hvala. Lepo se vam zahvaljujem za to vabilo. Naj povem nekaj o našem načinu pobiranja davka na dodano vrednost, kako se borimo tudi proti goljofijam v smislu DDV-ja. Javni izdatki so na Danskem zelo odvisni od eh, prihodkov na osnovi plačil DDV-ja. To znaša, DDV znaša kar 20 odstotkov celotnih dohodkov v državi. Imamo enostaven sistem, stopno 25 odstotkov in pa stopno nič odstotkov. 25 odstotkov na vse blago in storitve. DDV pravzaprav uporabljamo na precej splošen način, razen pri nekaterih področjih, naprimer pri časopisih, finančnih storitvah in pa pri najemninah, nastanitvah. Kdo torej plačuje DDV? Vsi, ki so neodvisni podjetniki, delujejo v poslovnih dejavnostih, storitvah, kupčujejo z blagom in tako dalje, ti se morajo registrirati, potem pa morajo dodati nekakšno trošenino v večini 25 odstotkov za vse dobrine storitve, ki jih ponujajo. Obvezno se je registrirati v okviru davčnega sistema, če imate prodaje, ki presežejo 500 evrov v 12-mesečnem obdobju. DDV torej ne morete odračunati viš, večine storitev in blaga, ki ga prodajate. Če se ogledamo breme DDV -ja za gospodinstva, pa imamo precej nizko vrzel v smislu DDV. -ja. 2,7 odstotkov v proračunskem letu 2010 In če si ogledamo vse prihodke od DDV v višini 13,5 milijonov bil, uh, eh, milijarde evrov, mislimo, da ta vrzel priča tudi o nekakšnem metodičnem pristopu. Vrzel ne bi znašal 10 odstotkov, je pa to precej nizka vrzel oziroma oska vrzel na ravni Evropske unije. Vprašanje DDV je dober primer tega, kako ljudje plačujejo davke, trošarine, pristojbine in tako naprej. Ljudje to torej večino počnejo brez goljufanja in sistem sprejemajo zaradi tega, ker zamogoče tudi to visok sistem storitev in pa dobra socialna varnost. Torej ljudje niso pripravljeni goljufati. Sistem zadovaja pri nas čisto enostaven čeprav pa je enostaven, lahko prihaja do nekaterih napak. Pa tudi v nekaterih primerov goljufije. Danski državljani večino posredujejo prave informacije davčnim organom o svoji situaciji. Občasno je treba nekatere napake in težave razrešiti. Pogosto gre za podjetja z enim zaposlenim, ki imajo težave s plačevanjem DDV. -ja. Večje, ko je podjetje, lažje pa to podjetje tudi plačuje DDV. In če govorimo o nekaterih mikropodjetjih, je vrzel v plačilih oziroma neplačilih DDV 13 odstotkov. Pri podjetjih, ki imajo do 12 zaposlenih, je ta vrzel 3 odstotna. Če pa si ogledamo podjetje z več kot 12 zaposleni, je ta vrzel le 0,6 odstotna. Tesno moramo torej spremljati velikost podjetja, če želimo zagotoviti to, da bomo pobrali tudi ustrezne dohodke od DDV za državno blagajno. Tri najbolj pogoste napake so, da se izplača premalo DDV v razmerju do zahtev. To se izračuna na osnovi bilance poslovanja podjetja. Potem pa pride tudi do težav, ko morajo ljudje sami prijaviti DDV. In tukaj gre za popolnoma tehnična vprašanja, težave, ki vodijo v te napake. Komisija je izvedla tudi študijo in je razmišljala o razlogih, zakaj prihaja do teh davčnih vrzeljih v različnih državah članicah. Pri nas je ta vrzel precej majhna. Naš sistem uporabljamo že od srede 60-ih let prejšnjega stoletja in sčasoma smo sistem tudi prilagajali in izpopolnjevali. Občasno imajo posamezniki ljudje torej, težave s tem, da sledijo spremembo zakonodaje, zato skušamo to nekako tudi obrazložiti vsem uporabnikom, da bo to laže. Vsako leto imamo projekte, v okviru katerih zberemo zaposlene, davčni organi jim obrazložijo, kako naj pravilno izplačujejo DDV. Ohranjamo torej redne stike z družbami in podjetji tako, da se te znajo soočati z napakami, ki bi jih lahko storila. 3000 izbranih podjetij je na Danskem, ki so podvržena podrobnim pregledom, ko gre za izplačila DDV. Če njihove dačne napovedi niso ustrezne in pravilno izpolnjene, potem jih obiščajo predstavniki davčnih organov in jim obrazložijo, kako lahko. Svoj pristop izboljšajo in eh, na ta način zagotovimo pravilno izvrševanje TDV vsako leto. V poročilu komisije pa ni jasno, zakaj ne bi Danska imela nizko davčno vrzel, kljub temu, da je DDV najvišji v Evropi. Uh, kljub eh, visoke pripravljenosti plačevanja DDV je morda eno možno pojasnilo visoka stopna registriranja teh podjetij na Danskem. Na Danskem imamo osrednji registr podjetij, poleg tega pa smo zagotovili že visoko raven digitalizacije informacij o transakcijah, ki potekajo med podjetji. In zaradi tega mislim, da ne bi smeli zanemarjati tudi drugega možnega pojasnila in sicer to, da sledimo tudi usmeritvam, ki jih dobivamo od IMF-a. Čisto enostaven sistem imamo, torej dvotirni davčni sistem, 25 odstotni in nič odstotni. No, zelo nizka davčna vrzel je nekaj, kar je sicer zelo dobro, si pa želimo to še zmanjšati, zato da bomo dobili vse prihodke v GDP, ki jih potrebujemo. Pozivili smo tudi ustrezno vlogo pri boju proti nekaterim goljufijam na področju DDV-ja tako imenovano golfijo vrtiljaka. Upoštevali smo torej tudi priporočila na evropski ravni, seveda pa moramo sodelovati z drugimi državami članicami, če se želimo bojevati proti golfiji na ravni DDV. Komisija je oblikovala zelo usmerjena priporočila in ta želimo izvajati kar se da hitro. Thank you very much. I, I'm being a little Najlepša hvala. Predvsej velikodušna sem s časom, morda bi se lahko še vrnili na nekatere govorce. Zaenkrat sem dobila šele en govorni kartonček, če kdo kaj izpustil, lahko to še dopolni. Zdaj pa še zadnji govorec, predsedujoči odboru v Mačarskem parlamentu, gospod Janus Veroš. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, za besedo. Evropska komisija je decembra 2011, ko je objavila sporočilo o prihodnosti DDV, govorila o preurejenem sistemu DDV in o glavnih značilnostih tega sistema ter zahtevah, ki jih moramo upoštevati. Najprej imam pripombo o sistemu DDV, pač o enotnem sistemu deklaracije in če govorimo o tem, kar je predlagal odbor Ekor novembra 2013. Tukaj obstajajo resni pomisleki glede prilagojenega predloga, ki že nekako vodi v poenostavitev. Če si ogledamo rednost deklaracij in pa tudi časovne roke za plačila DDV, potem tukaj obstaja tveganje negativnega učinka v smislu kapitalskega pretoka. Potem pa še drugo, kar je zelo pomembno, če si želimo bolj učinkovit sistem DDV. Znižene stopne DDV se mora uporabljati, vendar pa zato potrebujemo enotna pravila. To je zelo dobra zamisel. Naj se pridružim tem, kar je povedal gospod Marini. Številne države članice uporabljajo specifične sisteme pri nekaterih znižanih DDV-jih in te sisteme so vključile v svoje delovanje. V zadnjih desetih letih do tega prihaja v številnih državah članicah. In če ne bomo videli nekakšne spremembe tudi v odnosu in stališčih držav članic, bo to še naprej ovira tudi v prihodnosti. Če želimo govoriti o bolj robustnem sistemu DDV, potem bomo morali narediti nekaj tudi o, na področju boja proti goljufijam. Sistem DDV moramo izvajati tudi bolj učinkovito in v tem kontekstu lahko povem naslednje. Če si ogledate celotne dohodke na osnovi DDV-ja v Evropski uniji, jih prav gotovo želimo povečati in glede na preteklost, lahko rečemo 12 odstotkov možnih dohodkov pravzaprav sploh nikoli ne pride v državne blagajne. In ko smo se pridružili Evropski uniji, leta 2004 smo izgubili kar 10 odstotkov dohodkov od DDV. Pa tudi številne druge države članice, ki so takrat pristopile, so utrpile podobne izgube. Na podlagi tega lahko ugotavljamo, da je bil razlog za to odprava carinskih pregledov. Potem, ko smo se pridružili Evropski uniji, pa je prišlo tudi do hitrejše širitve goljufije vrtiljaka. Če se ogledamo avtomatske izmenjave informacij med državami članice, moramo ta sistem še okrepiti, obene pa moramo izmenjavati tudi najboljše prakse. To je zelo pomembno na osnovi naših izkušenj v zadnjih nekaj letih. Davčni organi v državah članicah morajo imeti neposreden dostop do informacij o davčni osnovi. Upoštevati moramo tudi dejstvo, da v vseh državah članicah imamo vzpostavljene ustrezne parametre za nadzor. Potrebujemo torej lažji in hitrejši dostop do informacij, zato da bomo lahko okrepili in razširili naše sodelovanje. Nekateri proizvodi še, so še posebej občutljivi v smislu goljufije in tukaj smo, po našem mnenju, že naredili korak v pravo smer v našem skupnem pristopu. Moramo pa še vedno uvesti nekaj izboljšav če bo prišlo do nenadnih in resnih goljofij v državah članicah, moramo imeti tudi nekakšen mehanizem za hitro odzivanje v državah članicah. Ne bo nam pomagalo v smislu boja proti goljofije, če bomo zaustavili nekatere pobude, ki jih izvajamo v Mačarski že nekaj časa. Tudi za druge države članice je pomembno, da si ogledajo to, kar počnemo na Mačarskem. Upoštevati moramo tudi velike količine proizvodov, ki se prodajajo v velikih sklopih. Tudi odpadno železo, mesni proizvodi, železni odpadki, to je vse zelo pomembno. Goljofija pa zajema tudi druge proizvode in sistem retroaktivnega zaračunavanja je nekaj, kar je pravzaprav preprečevalo goljofije. In to je prav gotovo res v smislu odpadnega železa na mačarskem. Če bi si želeli, če bi uh, uporabili nizko stopno DDV za nekatere proizvode, mislim, da bi to lahko pozitivno učinkovalo v našem boju proti goljufiji. Do goljofije včasih prihaja le v smislu dokumentacije, vezane na proizvod, ki potuje med državami članicami. In zato moramo spremljati premike velikih tovornjakov, ki so natovoreni s temi dobrinami. Ne gre le za tovor, preverjati moramo tudi dokumentacijo, preveriti, ali je vse skladno. In če govorimo o dobrinah, o blagu, ki se pretovarja, to blago potuje od enega davkoplačevalca do drugega in eh, zelo verjetno je, da bomo morali vse to zelo tasno spremljati. Um, Najlepša hvala. Še vedno imam le en govorni kartonček, če bi želel še kdo k besedi, vam bom dala priložnost. Tudi tisti, ki še niste povedali vsega, boste lahko povedali, kar si še želite. Eden izmed podpredsednikov odbora Eko na Evropskem parlamentu, Teo, da si izvoli. Um. Najlepša hvala, gospod Bovls. Želel bi vas opomniti, da je trenutni sistem DDV, na začetku bil pojmenovan transitory system in že nekaj let je prehodnega značaja. Kar dolgo časa že torej. In mislim, da je zdaj že skrajni čas, da se prestavimo eh, zdaj od uh, tega pristopa do novega pristopa. Ne vem pa, ali se bo to zgodilo v prihodnih letih. Želim se, da se to zgodi v Evropskem parlamentu in pa v Evropskem svetu smo sprejeli dogovor o zelo močnem instrumentu, s katerim se bomo borili proti eh, davčnim utajam na področju DDV-ja in, in goljufijam pri DDV. In to je Fiskalis 2020-2030. Ta program je sestavljen iz dveh delov prvi govori o izgradnji in pa izboljšavi informacijskega sistema, s katerim želimo okrepiti komunikacijo med posameznimi finančnimi ministrstvi iz držav članic. Drugi del programa Fiscalis, za katerega pa menim, da se upravlja premalo, pa je izmenjava izkušenj na ravni zaposlenih in višjih uslužbencev v ministrstvih za finance v državah članicah. Kajti na ta način bi lahko prišlo do izmenjave najboljših praks na področju boja proti davčnim utajam, davčnim goljofijam in tako naprej. mislim, da bi se morali nacionalni parlamenti osredotočiti na ta program, saj je lahko zelo učinkovit pri, našem, pri doseganju našega cilja in to je, da ustavimo te slabe prakse, ki se nažalost dogajajo v naših državah članicah. Hvala. Najlepša hvala. Bila sem zelo stroga do mojih govorcev, kajti pričakovala sem cel kup eh, kartonov. Zdaj sem prijela še enega in sicer iz, eh, od predstavnika spodnjega doma polskega parlamenta Dariusa Risatija, ki je predsednik odbora za javne finance in ki je bil tudi eh, bivši član Evropskega parlamenta. Izvolite. Uh, eh, system, uh... Najlepša hvala gospa predsednica. Sistem DDV se večkrat eh, zlorablja in mislim, da lahko v tem kontekstu zgolj podprem pozitivne komentarje mojih predhodnikov za sistem. Na polskem je stopnja goljofije kar 10 do 15 odstotkov eh, vseh davčnih prihodkov. Torej, gre torej za 4 do 7 odstotkov eh, vseh prilivov v proračun. To pomeni, da zaradi tega naš proračun, naše javne finance ne dobijo znatnega zneska denarja, ki bi ga morale pobrati. In po drugi strani imajo zaradi tega tudi podjetja um, boljša izhodišča, ker pač eh, se poslužuje goljofiji. Davčni vetrljak, navidezne transakcije, vse to se pri nas dogaja. Pri nas imamo veliko podjetij, ki izvedejo samo eno transakcijo in potem kar izginejo. Ponovadi so ustanovljena nekje izven Evropske unije. Naprimer, na področju trgovanja z gorivom ali pa z kovinami je, so takšne goljofije zelo pogoste. Proti tem goljofijam se je izjemno težko boriti, zato je treba uskladiti naše napore pri boju zoprte goljofije na ravni Evropske unije. Mislim, da bi lahko to storili na več načinov. ob, obratni DDV oziroma obratno pobiranje DDV je že nekaj, kar smo eh, začeli izvajati na polske, naprimer pri trgovanju z kovinami in pa kovinskimi proizvodi. In opazili smo, da so se goljofije zaradi tega pristopa močno zmanjšale. Zelo pomembno pa je, da pride tudi do dobre komunikacije o posameznih eh, transakcijah, ki se izvajajo ko nekdo izda račun, mora o tem obvestiti tudi pristojni davčni urad. Potem pa morajo te informacije priti tudi v celoten sistem davčne uprave neke države. Tukaj gre za različne podjetja, ki so vpletena v trgovanje. Tudi tista, ki trgujejo, na, oziroma eh, ki so upisana na borzo. Naprimer, tudi čezmejno sodelovanje oziroma čezmejno trgovanje z češkimi podjetji. Danes je z nami veliko čeških kolegov, ki nam lahko prav tako povedali nekaj z tem. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa bom predala besedo gospodu Marinijo, če ima še kaj za dodati. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Na osnovi nadzornih rezultatov, ki smo jih upravili v Franciji, glede spletnega poslovanja, sem pravzaprav želel pozornost nasloviti na Evropsko komisijo. Če želimo napredovati pri nadzoru in zmanjšati vrzeli na področju DDV-ja, je bistvenega pomena, da se naslonimo tudi na pravo skupnosti. To je eden izmed glavnih predlogov. Prvi del tega predloga zadeva vzpostavitev sistema samodejne izmenjave informacij med carinskimi uradi in pa posredniki na spletu, pa tudi špediteri, poštnimi podjetji in tako dalje. Drugi del priporočila pa zadeva vzpostavitev pobiranja DDV-ja v trenutku same transakcije in ne šele, ko se proizvod znajde na carini. Vsak proizvod torej mora biti podvržen to vrstnemu pobiranju DDV-ja. Določena država članica ne more uporabljati določbe, ki niso skladne z trenutno zakonodajo skupnosti. Zato bi si želel, da bi te zamisli, gospa predsedujoča, lahko posredovali tudi v razpravo z Evropsko komisijo. Pri tem je treba povdariti tudi pomen gospodarskega sektorja, pa tudi prodajo na daljavo. V Franciji je to dejavnost, ki zadeva več kot dve tretjini francoskih državljanov. In gospodarstvo na leto prispeva kar 45 milijard evrov. Prodaja materialnih proizvodov pa le 25 milijard evrov. In če ne bomo prilagodili naših zakonodaj in na naših postopkov, potem mislim, da bomo lahko vse posod počeli, kar pač si želimo. Vendar pa bo tehnični napredek prav gotovo spodkopaval tudi naše blagajne in pa prejemke na osnovi DDV-ja in to po celotni Evropski uniji. I understand. Um, so Tako. Gospod Beneši želi spregovoriti. Izvolite. Uh, eh, dobre dopoledne, dami a panove. Uh, doufam, že mohu mluviti. Lep pozdrav, gospe in gospodje. Upam, da lahko govorim Češko. Želel sem se na kratko odzvati um, in odgovoriti kolegu iz polskega parlamenta, ki nas je nekako pozval, da tudi mi pokomentiramo to vprašanje. Sam sem predsednik odbora za evropske zadeve v češkem parlamentu in nisem neposredno pristojen za uh, eh, davčno vprašanje, davčno politiko, ampak polskemu kolegu lahko zagotovim, da nova češka vlada, ki je v nastajanju in bo, vsaj upam, kmalo tudi izglasovana v parlamentu, je odločena, da okrepi boj proti davčnim goljufijam, še posebej, ko gre za goljufije pri eh, neposrednji obdavčitvi alkohola, naprimer. Češka policija je že zabeležila kar precej uspehov v boju zoper davčne goljofije na področju um, določenih davkov. Zato tudi predvidevam, no, da se motim, ampak da je, bil to, eh, da je bilo to vprašanje polskega kolega in zato sem tudi odgovoril na to. Hvala. Najlepša hvala nekaj vprašanj je prispelo tudi za komisijo. Morda bi se lahko komisija pripravila in tudi eh, spregovorila. Najprej bom besedo dala gospodu Janošu Verešu, ki ima še nekaj dodatnih pripomb. Izvolite. Najlepša hvala za besedo, gospa predsednica. Po eni strani želim dejati, da se strinjam s predlogom eh, gospoda senatorja, da se ne bi smeli zgolj osredotočiti na spletno trgovanje, na spletno trgovino, ampak da bi se morali eh, vzeti, oziroma da bi morali imeti širši pristop nad tem dogajanjem v vseh državah članicah. To tudi pomeni, da bi morale države članice imeti dostop do podatkov, ki so shranjeni v drugih državah članicah o eh, spletnem, spletni trgovini in vseh postopkih. Ko govorimo o teh eh, sistemih baz podatkov v državah članicah, lahko opazimo, da so v njih shranjeni tudi podatki, ki jih morda druge države sploh ne poznajo ali pa nekako ne predvidevajo, da obstajajo. In ti podatki bi lahko prišli v pomoč policiji, ki preiskuje kazniva dejanja, naprimer kakšne rope ali kaj podobnega. Na mačarskem imamo kar nekaj izkušenj z tem. Zdi se mi, da je pomembno izvajati skupen pregled uh, tega novega sistema obratnega bremena. Morda se lahko osredotočim zgolj na polsko-mađarski kontekst in naprimer eh, predlagam, da si to ogledamo na vzorcu določenega blaga in vidimo, kako uspešni smo, naprimer, ko gre za trgovanje s kovinami. In potem primerjamo stanje na mađarskem in pa na polskem. Potem si bomo lahko ustvarjali sliko, o teh goljofijah v različnih kontekstih. Morda se te goljofije zdaj bolj pogosto dogajajo pri trgovanju s kovinskimi proizvodi, čez nekaj let pa se bo to preselilo v drugo panogo. To bi moral biti primer dobrih praks, ki bi jih morali tudi deliti z drugimi. Razširiti pa bi jih morali seveda tudi na celoten trg tudi, ko gre za vstop novih podjetnikov, novih podjetij na trg, je treba biti zelo pozoren. Pri tem bi lahko upoštevali izkušnje, ki so izbrale številne države članice in potem to primerjali tudi z zakonodajo, ki se predlaga na ravni Evropske unije. Hvala. Najlepša hvala. Kot sem že omenila, sem sama pripravila poročilo v zvezi s tem in predlagala nekaj možnosti, različnih možnosti, kajte nekatere države že Eh, izvajajo pristop obratnega bremena za nekatere eh, proizvode, nekatere storitve. Težko bi bilo, če bi ta pristop kar naenkrat začeli uporabljati za vse. Ampak, ko govorimo naprimer o davčnem vrteljaku, vidimo, da obstaja danes veliko podatkov, da obstajajo računalniški sistemi, s katerimi bi si lahko med seboj izmenjevali informacije. In ker gre za čezmejne spletne transakcije, treba pač te stvari spremljati ažurno. Ampak včasih teh podatkov nimamo, ker sodelovanja ni in tu potem nastanejo vrzeli. Mislim, da je to tudi povezano z vprašanjem, ki ga je postavil eh, francoski kolega v zvezi z nekaterimi tovornimi pošiljkami. če bi naprimer nekatere carinske postopke postavili, ker ne bi bili morda preveč eh, podrobni, bi lahko prišlo do, eh, do dodatnih vrzeli. Nadzor bi se zmanjšal. Je treba pa seveda po drugi strani zagotoviti, da se ustrezno pobere tudi davek, ki pritiče določenim transakcijam. Zanima me, kakšna so stališča vas v dvorani. Kar nekaj časa imamo še na voljo, kajti naslednja razprava se začne šele 15.60. In če ima kdo kakšen komentar, naj izpolni kartonček ali pa morda samo pomaha in potem bomo šli po postopku, pritegnite pozornost predsednika. Zdaj pa je na vrsti komisija. Merci, madame euh, la présidente. Hvala lepa, gospa predsednica. Par odgovorov na ta vprašanja najprej. Kaj je to vitalno bistveno gospodarstvo, potem kaj je to digitalno gospodarstvo? Dve veji, mislim, da je senator Marini to prej omenil, da se naroča torej blago po internetu, potem pride pa še do dobave blaga. Imamo težave z prodajo nadaljavo na evropski ravni, ker države članice tega praktično ne nadzirajo blago, ki torej prispe iz tretjih držav, nam dela težave. Carinske službe so odgovorne za to, da preverijo blago, ki prispe v Evropo. Carine težko nadzorujejo z tehničnega vidika manjše pošiljke, glede na to, da jih pride na milijon vsak dan. Zavedamo se težav, zato je komisija tudi pripravila študijo. Pred mesecem ali dvema smo jo naročili, rezultati naj bi bili na voljo nekje sredi leta, ker nas zanima, kaj lahko storimo zakonodajnega vidika. Še posebej zaradi tega, ker smo gotovili, da prihaja do znatnih goljufi. Družbe se naprimer preselijo v tretjo državo, imajo tam svoj sedež, potem pošiljajo pošiljke pod. Pragom trošarine, 10 ali 22 evrov sta ta dva pragova. DVD-ji in CD-ji pridajo v Evropsko unijo brez plačila trošarine, kar je sicer legalno, zato se sprašujemo, če ne bi te trošarine enostavno odpravili. Po drugi strani pa je vprašanje, kako lahko stvari nadzorujemo, če trošarino črtamo. Predlogi, ki jih je spostavil kolega Marini, so za nas zanimivi, jih bomo preučili. Čeprav je oteglaj pri viru, morebitna rešitev zahteva sodelovanje predvsem s tretjimi državami in pa s posredniki, če želimo pobirati DDV, to pa povzroča kar nekaj težav. Drugi del tega digitalnega gospodarstva pa so digitalne storitve. Ko naprimer prenašate programe, pa naj se gre za telekomunikacije ali e-storitve, kot jih imenujemo, ali pa za broadcasting, torej za radiodifuzijo. Nekje sredi leta bomo uveljavili nov davek na tem področju. Leta 2008 smo sprejeli dogovor o tem, sprejeli tudi sedemletno prehodno obdobje, kar je sicer dolgo, ampak vseeno smo potrebovali ustrezna digitalna urodja. Senator Marini je že rekel, da je Luksemburg želel zaščititi svoje davčne prihodke, no kar zadeva digitalno gospodarstvo za Luksemburg to predstavlja približno milijardo štiri točke, odstotne točke pri DDV-ju. Mi želimo unesti oziroma oblikovati mini enotno okence. Se pravi, da bi na evropski ravni ena država pobirala DDV za drugo državo. Kaj to pomeni? Država, v kateri ima prodajalec sedež, bo pobrala DDV za tisto državo, v kateri prebiva končni uporabnik oziroma naslovnik. Tako naj bi stvari delovale na evropski ravni. Vprašanje pa je, kaj se zgodi, če je vključena tretja država. Tudi sedaj imamo na voljo vse na enem mestu za tretje države, vendar je to prostovoljno. Zelo malo družb se je upisalo v to okence vse na enem mestu, kar pomeni, da prihaja do precejšnje davčne vtaje, zlasti iz tretjih držav. Ko so prodajalci nastanjeni v tretjih državah in ponujajo elektronske storitve, v tem primeru ne plačajo DDV-ja na evropski ravni. Pripravljamo tudi mandat za pogajanja, tega bomo predstavili svetu. Mi si želimo, da bi sprožili pogajanja s tretjimi državami, še posebej z tistimi ključnimi evropskimi partnerji. Toliko glede digitalnega gospodarstva. Druga zadeva pa je povezana s sodelovanjem in z goljufijo. Velik napredek smo dosegli na tem področju. Komisija meni, da imajo države članice na voljo dovolj pravnih orodij za to, da se borijo proti davčnim goljufijam. Vendar je iluzorno misliti, da bi ena sama država lahko učinkovito vodila boj proti davčnim goljufijam. Potrebujemo sodelovanje na evropski ravni, pravni instrumenti za to obstajajo. Vendar moramo priznati, da države članice še niso dovolj pripravljene na sodelovanje. Volje je manjka. Pripravili smo tudi strukturo, ki se imenuje Eurofisk, v okviru katere se hitreje izmenjuje informacije med državami članicami, vendar stvari ne delujejo tako dobro, kot bi si mi želeli. Zato moramo izboljšati sodelovanje. V prvi vrsti so tu odgovorne države članice, komisija ponudi instrumente, države članice pa so tiste, ki jih morajo uporabiti. Še eno vprašanje ste izpostavili. Reverse charge, se pravi obrnjena davčna obveznost. Res je, da prihaja do goljufi davčnega vrteljaka. Do tega pride zlasti zaradi oprostitve pri storitvah znotraj skupnosti. Tu obstajajo možnosti, da pride do goljufije, zato je komisija tudi pripravila sporočilo na to temo. Evropski parlament je to sporočilo podprl. Mi smo rekli, da bi morali to obdavčenje storitev znotraj skupnosti ponovno premisliti. Reverse charge je lahko učinkovit instrument v nekaterih specifičnih primerjih, ni pa to zdravilo za vse. Takšen sistem prinaša seboj tudi druge težave. Se pravi, da se preneš se pobiranje DDV-ja na kraj končne uporabe torej davčne uprave imajo velike težave s pobiranjem davkov. V ZDA uporabljajo sales tax, se pravi prodajni davek in stopnja goljufi na ravni ZDA je 30 do 40 odstotna, se pravi, da njihov sistem ni bolj učinkovit od našega DDV-ja. Zato razmišljamo o dokončnem režimu DDV-ja. Trenutno še razmišljamo o tej možnosti z državami članicami in strokovnjaki. 40 strokovnjakov pomaga komisiji, tri možne rešitve preučujemo. Ampak sistem DDV na ravni skupnosti, ki je bil sprejet leta 1979, več kot 40 let nazaj, ni več prilagojen realnemu gospodarskemu stanju. Zastarev je. Zato moramo upoštevati tudi to, kako trenutno poslovni svet deluje vključiti moramo tudi element elektronskih uprav, seveda na eh, ravni Evropske unije. Tretje države tu zaostajajo in verjetno bomo imeli tu velike težave. Pri nas imamo sistem DDV, ki je bil sprejet leta 67 strani šestih držav članic, potem smo ga 50 let kasneje želeli reformirati. 28 držav članic mora o tem dogovoriti, če želimo sistem spremeniti. Tu imamo težave zato tudi predstavljamo različne predloge na ravni sveta. Določene težave seveda imamo, zlasti pri pridobivanju polnega soglasja. Kar pa zadeva standardne deklaracije oziroma poenotene deklaracije, ne strinjamo se z mnenjem, ki ga je izrazil francoski senat. Nekateri ste izpostavljali tudi načelo subsidijarnosti, pravna služba sveta je rekla, da tu sploh ni vprašanje subsidiarnosti več kot je zapletov pri samih prijavah, več kot je vrzeli, težje je pobirati davke. Sistem DDV je kompleksen, seboj seveda prinaša tudi goljufije. Mislim, da je danski kolega Jensen omenil, da imajo na Danskem na voljo enostaven sistem, da imajo enotno davčno stopnjo 25 odstotkov, nič odstotni DDV na časopise. Razmišljamo skupaj z državami članicami tudi o tem. Sedaj bom pa zaključil. Hvala lepa, da ste mi dali besedo, gospod predsednica. Well, Najlepša hvala. No, zdaj smo se tu zagovorniškem odru nekoliko premešali. Aleksandr Dementsopoulos je naslednji. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Gospe in gospodje, davek na dodano vrednost je eden izmed največjih virov prihodkov Evropske unije. Ampak v posameznih državah članicah poznajo različne ureditve tega davka in Ravno zato je pobiranje DDV-ja tako težavno. Obstajajo številna zelo zapletena pravila, transakcije pa so izjemno drage. V zadnjih letih smo v Evropi občutili posledice krize in zato so v masi kateri državi zvišali stopno DDV-ja. Transakcije so se zmanjšale in to je pomeni, da se davčna obremenitev bolj prenaša na posredno obdavčitev, naprimer na DDV. Številne države, tudi Grčija, so se odločili, da bodo zvišale posredno obdavčitev in to je pomenilo tudi dvig končnih cen. Hkrati pa je to tudi pomenilo manjšo porabo strani državljanov. V Grčiji smo izgubili 10 milijard evrov na evropski ravni pa je ta številka kar 200 milijard evrov letno. Sprememba davčne politike, torej favoriziranje posrednih, posredne odločitve tako v Grčiji kot tudi Evropski uniji pomeni povečanje obremenitve za podjetja in tudi težave pri pobiranju davkov v državah članicah. Ravno zato predlagam spremembo sistema. Treba je uskladiti eh, različne sisteme. Treba je uvesti jasna pravila, ki se bodo tudi potem izvajale v državah članicah. In to bi pomenilo tudi poenostavljanje. Posledično bi bilo veliko bolj preprosto se prilagoditi posamezni davčni ureditvi. Tako bi lahko potem, na primer, odpravili eh, nekatera obdavčitve mm, in stvari tudi potem morajo dodatno preučiti. V posameznih državah bi lahko uvedli neke nove sisteme, ki pa morajo biti prilagojeni za posamezno državo. Komisija je predlagala standardiziran pristop za pobiranje DDV-ja v Grčiji. To pa bi lahko pomenilo, da tudi zmanjšanje uh, upravnega bremena. Predlog, da bi ukinili letno napave DDV-ja v Grčiji že velja. Grčija je to že podprla. Mi smo že dejali, da podpiramo, da mora prodajalec plačati DDV. In to bi lahko tudi povezali z Eh, obratno obdavčitvijo. V Grči smo tudi že podprli kodeks plačevanja DDV-ja in to pomeni, da lahko nekatere uh, davčne napovedi oddate tudi v digitalni obliki. Posledično pa moramo tudi posamezne davčne urade med seboj povezati uh, na digitalni ravni. Slišali smo nekaj o sistemu Eurofisk, ki ga je predlagala Evropska komisija. komisija um, Grčija sodeluje v tem projektu in seveda poznamo tudi vse težave, ki izhajajo iz projekta. Zavedamo se, da je treba obstoječi sistem DDV-ja spremeniti. To je sistem, ki so ga v Grči uvedli leta 1979 in sistem treba ga je posodobiti, treba ga je napraviti bolj prilagodljivega. Treba je harmonizirati posamezne postopke v mestih in pa tudi eh, občinah ter državah. Na ta način se bomo tudi uspešno soočili z goljufijami. Goljufija je pri nas kar precejšen problem in zato je tudi poenostavljanje davčnega sistema pri nas kar naporen projekt, kar težaven projekt, kajti treba je zagotoviti, da bo to usklajeno tako, da ne bo škodilo državnemu proračunu. Hvala. Hvala. Dobila sem še en kartonček. Gospod Suera želi spregovoriti. Ne vem pa, kje je številka. Kje sedi ta gospod? Izvolite. Aha, tam ste. Izvolite. Najlepša hvala. Lep pozdrav tudi z moje strani. Sam želim predstaviti estonski prim, sistem. Naš uh, sistem DDV -ja je nasleden. Izjem je zelo malo in večinoma uporabljamo standardni sistem. To je sistem, ki je precej podoben tudi uh, danskemu. Seveda pa tudi pri nas obstajajo vrzeli na področju DDV -ja in s tem se soočamo. Želel sem zastaviti vprašanje. V zeleni knjigi so predstavljeni različni modeli v zvezi z pobiranjem DDV-ja, z izboljšanjem pobiranja. In eden od teh modelov govori o tem, da morajo biti podatki o računih ažurno biti posredovani v skupno bazo podatkov. Estonska vlada želi pripraviti model, katerem, po katerem bi računi, ki so večji od 1000 evrov, podatki, bili, podatki v računu bili, bodo, eh, bi bili posredovani kar avtomatsko v celoten sistem in posredovani tudi naprej. Zanima me, kako se to navezuje na zeleno knjigo in na del, kjer je govor o učinkovitosti posameznih pristopov. zanima me tudi, kaj je že bilo storjenega na področju dostopa držav članic do podatkov, ki so shranjeni v podatkovnih bazah drugih držav članic. To me zanima zato, ker estonska vlada želi pripraviti podoben sistem in zanima me, kakšni so odgovori komisije in kako komisija gleda na učinkovitost sistem. Hvala. Najlepša hvala. Tu imam še dva govornika. Komisija pa je že spregovorila, tako da ne vem, ali bom lahko dala komisiji besedo, da o tem tudi spregovori. Mislim pa, da je to vprašanje, ki je zanimivo za vse nas. Gre za izmenjavo podatkov in za žurno eh, posredovanje teh podatkov. Gospod eh, Vereš, zopet ste prosili za besedo. Izvolite. Hvala. Dvoje bi povedal. Najprej se želim odzvati na prispeve komisije. Govorili ste o načeljnih težavah v zvezi z izvajanjem sistema obratne odločitve, ampak ta sistem na področju pobiranja DDV-ja je ustrezen, je praktičen in z njim tudi zmanjšujemo stopnjo goljufije. Zato mislim, da tukaj obstaja razkorak med načelom in pa med prakso. In pa druga stvar, ki sem še želel omeniti. Ko ste govorili o prostem pretoku storitev in pa blaga v Evropski uniji in pa o nekaterih proizvodih, pri katerih spremljamo njihovo pot po Evropski uniji. Če se osredotočimo na posamezne države, če se osredotočimo na Eh, davčne prihodke v neki državi, lahko vidimo, da je stopnja eh, goljufi nekje okoli 10 odstotkov. Mi tukaj ne želimo z dodatnimi carinskimi pregledi nikakor ovirati prostega pretoka, ampak želimo s tem sledenjem zgolj nekako zagotoviti uh, sledljivost in pa tudi uh, zmanjšati vse negativne učinke, ki jih mm, določene postopke lahko imajo za proračun Evropske unije. Gospod Marini. Gospa predsednica, želel sem se predvsem zahvaliti predstavniku komisije za vse konkretne podatke, natančne podatke, ki jih je navedel. No, vprašanje, s katerim se danes dopolne ukvarjamo, je po mojem mnenju resnično tipično vprašanje. Vprašanje, o katerem je smiselno, celo nujno potrebno razpravljati tako v Evropskem parlamentu, kot tudi z nacionalnimi parlamenti. Pomembno je, da vemo, kako se stvari odvijajo na nacionalni ravni, kako se izvaja davek na nacionalni ravni. Veliko stvari bomo morali še analizirati, popraviti, se z njimi soočiti. Zato bi si sam želel, da na takšen ali drugačen način po tej dopodanski razpravi. Ohranimo stike, da se še naprej pogovarjamo o DDV-ju, o boju proti goljufijam, o tem, kako lahko izboljšamo zakonodajo, kako zagotoviti nadzor. Želimo si, da bi torej še naprej ohranjali stike med pristojnimi odbori v nacionalnih parlamentih in Evropskem parlamentu kajti na podlagi takšnih izmenjav mnen lahko po mojem mnenju dejansko oživimo ta medparlamentarni proces, ne da bi s tem povzročali kakršnekoli težave glede pristojnosti eni drugim, da ne bi prišlo do spora, kdo je pristojen, države članice, Evropska unija, nacionalni parlament, Evropski parlament. Sam sem seveda pripravljen tudi nadalje razpravljati o vprašanjih, ki se nanašajo na enotno napoved, naprimer. Razumem vašo željo, da se stvari poenostavijo, vendar bi vseeno rad poudaril, da v Franciji trenutno obstaja kar nekaj področji, z katerih zbiramo podatke. Včasih jih je bilo 26, zdaj smo jih zmanjšali na 5 mislim pa, da bi morali preprečiti možnosti za dodatne goljufije. Tu morda res stopi v spredje tudi vprašanje subsidijarnosti. Je pa tudi res, da so tu stvari še bolj v eksperimentalni fazi, tako da se bom pustil prepričati, če morda obstajajo kakšni razumni razlogi tudi za takšne rešitve. Gospa predsednica, danskemu kolegu sem želel povedati še to, da sistem nič in 25 odstotkov po mojem mnenju predstavlja optimalen sistem. To je trden sistem, odporen sistem. Za javne finance je po mojem mnenju to dober sistem, zelo dober celo. V naši državi smo prejeli kar nekaj informacij v zvezi s tem sistemom. Ta sistem ni nepravičen. Sistem je omogočil večjo fleksibilnost v gospodarstvu. Sredstva so se osredotočila predvsem na javne politike. Sam sem vesel, ko slišim tudi o danskih izkušnjah. Hvala, gospa predsednica. Najlepša hvala. Tako zdaj pa nam je zmanjkalo časa. Razprava je bila izjemno zanimiva. Komisija, če to želi, lahko seveda pripravi tudi pisni komentar v zvezi z čezmejnimi transakcijami in čezmejnimi odnosi potem bomo to razdelili vsem. Kar zadeva nadaljne sodelovanje, naj povem, da se bi morali o tem govoriti in pa razpravljati tudi v prihodnem sklicu parlamenta. O tem smo v trenutnem sklicu v našem odboru kar precej govorili. Včasih pripravljamo tudi delovne skupine o posameznih zadevah in lahko bi tudi pripravili skupino o davčnih vprašanjih, ehm, potem pa bi lahko tudi pripravili videokonferenco z tem in nekako vključili v razpravo poslance iz nacionalnih parlamentov. Še posebej, ko gre za zgodnjo fazo razprav, je dobro, da imate na voljo oziroma kar imamo na voljo različna stališča. Če bom zato pristojna sama, bi lahko to res pripravili in izvajali na prihodnem sklicu parlamenta, prihodnem odboru. Vsekakor bo to posredovala sekretarjatom. Tako, zdaj pa prehajamo na drugi del sestanka, kjer bomo govorili o fiskalni konsolidaciji in pa strukturnih reformah, predvsem o izmenjavi najboljših praks. Je letni pregled rasti za leto 2014 izpostavil različne pristope za um, fiskalno konsolidacijo, Eh, s katero bi tudi izboljšali gospodarsko rast in izboljšali upravne postopke. Države članice bodo lahko te postopke tudi izvajale in v prihodnem semestru tudi um, pokazale, kako uspešne so bile v preteklosti pri tem. Zelo dobro je, da že na začetku semestra govorimo o tem, kako lahko strukturne reforme izvajamo ob podpori tudi drugih ukrepov, tako da lahko nekako pokažemo, kako bi lahko Evropska unija v celoti izvajala nekatere reforme, sploh na področju fiskalne konsolidacije. Tudi, ko gre naprimer za uporabo metodologije za ugotavljanje neučinkovite javne porabe, um, so to vrstni pristopi zelo kakovostni. Seveda pa je tudi izmenjava najboljših praks po posameznih državah članicah uh, izjemno koristna. Tako zdaj prihajajo novi govorci, upam, da so vsi že z mano. No, morda napravimo nekaj minutni premor, v tem času se bodo govorci pridružili tukaj na govorniškem odru. Vsi tisti pa, ki želite spregovoriti v razpravi, mi prosim čimprej pošljite vaše kartončke, ki so beli ali pa roza, tako da lahko potem uh, predam besedo tudi vam. Tako, dve ali tri minutni premor, potem pa nadaljujemo z razpravo. dobro predlagam da nadaljujemo z izmenjavo najboljših praks kava vas čaka pred dvorano če je morda kdo željan kave začnimo pa kar s prvo predstavitvijo Kora van Njovenhajzen Vibenga, se opravičujem za izgovorjavo vašega prejemka. Potem je z nami tudi Vicente Martinez Pohalte iz španskega kongresa Nekaj izkušenj nam boste predstavila tudi svoje stališča, tako da kora besedo dobite prvi. Hvala lepa, gospa predsednica. Po petletnem obdobju, ko je bila rast negativna oziroma omejena, se zdi, da se gospodarska plima v Evropi spreminja. Evropske institucije napovedujejo gospodarsko okrevanje za celotno unijo. To okrevanje je treba ohraniti. Države članice morajo še naprej skrbeti za proračune, okrepiti morajo gospodarstvo. Več držav članic ima seveda specifične izzive, s katerimi se soočajo, imajo tudi svoje značilnosti. Zato potrebujemo prikrojene rešitve za vsako državo posebej. Enotne rešitve ni. Nizozemski državljani prav tako občutijo posledice krize. Brezposobnost na nizozemskem je po naših merilih sodeč zelo visoko. Nizozemska se sooča starajočim se prebivalstvom, to bi lahko povzročilo dolgoročne težave, če ne bomo sprejeli nobenih reformnih ukrepov, tudi na področju zdravstva. Nizozemska se mora prav tako ukvarjati z visokimi cenami nepremičnin, trg je zastav, nacionalni dolg se povečuje, Enako velja tudi za izdatke zaradi obresti. Reforme moramo izpeljati, če želimo zagotoviti javne storitve. Reforme posegajo tudi v vsak dan državljanov. Zato je naloga nas, politikov, po mojem mnenju, da državljanom pojasnimo, zakaj so te stroge reforme v njihovem interesu. Veliki ziv je, kako pridobiti podporo državljanov za te nujne reforme. Sama bi rada z vami delila dve nizozemski dobri praksi, torej sporazumi in decentralizacija. Na nizozemskem smo nedavno sklenili sporazume na večjih področjih. Vlada, parlament, delodajalci, delavci in civilna družba oziroma organizacije civilne družbe. Ti sporazumi se nanašajo na reformo pokojninskih sistemov, socialnih storitev, stanovanske politike in zdravstvenega varstva. Skušali smo spostaviti pravo ravnotežje med eh, širokim zagotavljanjem podpore za reforme, hitrostjo reform in gospodarsko stabilnostjo. Poleg tega smo, ker je bilo možno, izbrali možnost, da se reforme izvaja na najnižji javni ravni, se pravi čim bliže državljanom, ki jih te reforme prizadanejo. Kaj to pomeni? Izvajanje novega sistema skrbi za mlade smo decentralizirali, izvajal se bo na ravni občin. S tem bomo zagotovili, da ko gre za razvoj naših otrok, upoštevamo dejavnike, kot so izobraževanje, varnost in šport, stanovanska politika in tako naprej. Občine bodo prav tako pridobile več odgovornosti pri izvajanju dolgoročnih politik za zagotavljanje skrbi. Občine so tudi najbolje opremljene za izvajanje takšnih politik. Gospa predsednica, še par besed o vlogi Evropske unije, kako lahko leta spodbudi reforme. Evropski notranji trg je v samem središču Evropske unije. Ključnega interesa je tudi za nizozemsko veliko naših delovnih mest od tega odvisnih. Dobri časi za Evropo pomenijo tudi dobri čas za nizozemsko. Evropska gospodarska kriza pa se seveda neposredno občuti tudi na nizozemskem. Zato večina nizozemskih poslancev meni, da je gospodarska konvergenca nujna, kakorkoli že. Nizozemski predstavniški dom meni, da je izvajanje reform v nacionalni pristojnosti. Posamezne države članice bi morale imeti možnost, da same odločajo o politikah, pri tem morajo upoštevati, da morajo slediti svojemu interesu. Pred zadnjim Evropskim svetom so v nizozemskem predstavniškem domu razpravljali o tem, kako okrepiti usklajevanje pri krepitvi gospodarske politike. Razpravljali smo o pogodbenih ureditvah, o možnosti, da se uporabijo tudi solidarnostni mehanizmi. V tem kontekstu smo pri nas pozvali vlado, da zavrne uvedbo pravno zavezujočih pogodbenih ureditev ko gre za politične ukrepe in gospodarske reforme. Glede solidarnostnih mehanizmov pa pozdravljamo usmeritve, ki jih je podprl Evropski svet. Zdi se nam, da ti mehanizmi ne bi smeli prinesti državam članicam obveznosti zlasti, ne tistim, ki ne sodelujejo v sistemu tovrstnih pogodb. To ne bi smel biti instrument za uravnoteženje česar koli, spoštovati bi morali suverenost držav članic na področju proračuna. Od predsednika Evropskega sveta pričakujemo dodatne rešitve s tem v zvezi. Zagotovo se bomo o tem še pogovarjali, glede na to, koliko je ura, gospa predsednica, pa bi zaključila. Hvala za pozornost, se veselim razprave. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Vicente Martinez Puhalte iz Španskega kongresa. Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil za priložnost, ki ste mi jo ponudili. Hvala, da lahko danes govorim na tej konferenci. Sam bi rad ponudil razmišljanje, ki izhaja iz španskih uspehov v zadnjih dveh letih. Po mojem mnenju je res ključnega pomena to, da uskladimo in poenotimo gospodarske politike posameznih držav. Tako bomo zagotovili gospodarsko kohezijo ki nam bo tudi omogočila, da ohranimo in utrdimo evro. Kriza je jasno izpostavila, da evra ne moremo odpraviti. Ohranitev evra pa je odvisna od gospodarskega ravnoteže v vsaki izmed držav članic. Zelo pomembno je, da gospodarska politika, ki jo Evropska unija oblikuje v kontekstu svojih pristojnosti, bolj upošteva in se usklajuje tudi z gospodarskimi politikami držav članic. Samo na tak način bomo zagotovili trajnostni razvoj in pa ustrezno kohezijo. To, kar počnejo države članice, vpliva na celotno unijo. Zato se mi zdi, da je ta odbor o gospodarskem upravljanju še posebej pomemben. Od začetka krize so države članice in tudi države evroobmočja sprejele različne ukrepe. Sklenile so kar nekaj sporazumov, zato da se okrepi gospodarska in monetarna unija, da se prepreči podobna kriza v prihodnje. Vendar moramo storiti korak naprej tudi na področju sklevanja gospodarskih politik. Potrebujemo enotni nadzor nad finančnim sistemom finančne institucije ter podjetja v vseh državah članicah bi morali izpolnjevati iste pogoje in zahteve. 13. novembra je Evropska komisija predstavila letno poročilo o rasti. S tem je tudi uradno sprožila Evropski semester za leto 2014. Pet prednostnih nalog, ki so tam opredeljene, se mi zdijo razumne smo na pravi poti, vendar moramo po tej poti še naprej hoditi. Kriza se je začela leta 2007. V Španiji smo se takrat odzvali z politikami javnih izdatkov, premalo je bilo strukturnih reform, zato tudi ni bilo konkurenčnosti. Zaradi vsega tega smo se kot država znašli v slepi ulici. Zunanji primankljaj je bil 11 odstoten, javni primankljaj je bil 10 odstoten potem se je povišal na 7 oziroma znižal na 7 odstotkov, brezposobnost pa je presegla 25 odstotkov. Dolžniška kriza in kriza na trgih so onemogočili nadaljno financiranje gospodarstva, tudi obrestne mere so se močno povišale, kar je za nas pomenilo, smo se znašli v nevzdržnem položaju. Edina rešitev za ta problem pa je bila ta, da se pripravi prilagoditveni program, zelo zahteven program, novembra 2011 se je zaključil pri nas volilni proces. Potem smo v parlamentu uspeli zagotoviti veliko večino za vlado ljudske stranke. Želeli smo zmanjšati javni dolg, predvsem pa izpeljati reforme, ki nam bodo pomagale k doseganju večje konkurenčnosti. Program reform je, po mojem mnenju, spremenil trg dela, izobraževanje, javno upravo, trg blaga in storitev v Španiji, okrepil se je tudi finančni sistem. Ta reformni program je Španijo omogočil, da je ponovno pridobila konkurenčnost, da je pridobila tudi na zaupanju, da se je utrdila tako v Evropski uniji kot v evromočju. Za leto 2014 so se znatno zboljšale tudi napovedi za rast, to je včeraj jasno podaril tudi Mednarodni denarni sklad. Španija je torej pustila recesijo za seboj, v zadnjem tri mesecu je prišlo do predsejšnje rasti, z nič celih tri odstotkno rastjo smo se pohvalili brezposelnih je 147 tisoč ljudi manj, tudi obrestne mere so niže za dve odstotni točki manj, če se takšnemu nismo bili priča že od maja 2011. Tuje naložbe so se podvojile, izvoz pa je prav tako dinamičen, 6,2 odstotanje. Na podlagi teh izkušenj lahko trdimo, da bodo države članice v evroobmočju, ki izvajo reforme, lahko uspele. Vsi moramo iti v isto smer. Zelo zahtevni moramo biti glede davčne konsolidacije. Ohraniti moramo javni dolg nekje na ravni treh odstotkov. Poleg tega se nam zdi, da se ne bi smeli vrniti nazaj v razmišljanje, da je evro tisti, ki zagotavlja uravnoteženo rast oziroma nizke obrestne mere v vseh državah članicah. Izkušnje nas učijo, da temu ni tako. V Španiji smo se naučili, da kriza od nas zahteva, da smo še bolj strogi na področju gospodarskih politik, predvsem pa, da začnemo izvajati bolj intenzivne reforme. Sam menim, da Evropa kot gospodarsko območje ima prihodnost, imamo tudi velik potencial za rast, vsi skupaj. Tudi država blaginje je element kohezije, ki nam bo zagotovil trajnostno rast. V Španiji smo prepričani, da če bomo evropski politiki skupaj hodili v pravo smer, bomo postali območje z največjim potencialom na zahodu. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Demetsopoulos, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospe in gospodje, šest let je minilo od začetka mednarodne gospodarske in proračunske krize. Vsa gospodarstva je zaznamovala recesija, stopnja brezposelnosti presega 11 odstotkov. Včasih je stopnja brezposelnosti mladih, zlasti v nekaterih državah, izjemno visoka, celo neuzdržna. Prihaja tudi do precejšnjih razlik med državami članicami. V zadnjih letih, zadnjih mesecih je Grčija pospešila s postopkom sanacije javnih financ, začeli smo izvajati reforme na številnih področjih. Od leta 2009 do 2013 je bila sanacija javnega proračuna najhitrejša, če jo primerjamo z državami znotraj OECD-ja. Dolg smo zmanjšali za 13 odstotkov, potem zmanjšali smo tudi primanklaj na 10 odstotkov. Komisija pa napoveduje, da se bo rast ustalila nekje na 2 odstotkih. Kar zadeva proračun do leta 2020, lahko povem, da smo že začeli izvajati ukrepe. Ti ukrepi so se znašali predvsem na zmanjševanje izdatkov in na povečevanje zaposlovanja. Glede strukturnih reform, Lahko povem, da smo začeli izvajati reforme tudi na pokojninskem področju. Pokojnine smo znižali za 40 odstotkov. Upokojitveno starost smo povečali. Na trgu dela smo uveljavili nov mehanizem, v okviru katerega opredeljujemo minimalno plačo. Celostni stroški v javnem sektorju so prav tako jasno uokvirjeni. V javni upravi smo zmanjšali število uradnikov, potem smo pripravili skupno lestvico javnih plač. Potem smo zmanjšali število zdravstvenih blagajen z 8 na 1. Potem smo uvedli tudi spremembo sistema za predpisovanje zdravil na recept, racionalizirali smo tudi različne socialne dodatke, kamor sodi jo tudi nadomestila za brezposelne. Okrepili smo okvir za proračunski nadzor, uveljavili smo tudi avtomatičen sistem za popravke, če ugotovimo, da se stvari kjerkoli ne odvijo, kot bi si želeli gre za brezkončen seznam reform. Sprejeli smo cel niz ukrepov tudi za posamezne poklice. Gospe in gospodje, vsi ti ukrepi imajo velike učinke in tudi posledice. OECD pravi, da je Grčija država, v kateri bo najverjetneje najhitreje prišlo do rasti. Leta 2013 smo bili deležni šestega zaporednega recesivnega leta. BDP se je zmanjšal za 25 odstotkov prihodki za družine so se zmanjšali za 40 odstotkov, brezposelnost je bila 25 odstotna, pri mladih je skoraj da 60 odstotkov, prihranki so se zmanjšali, s tem se je zmanjšala tudi likvidnost. To se nanaša tudi na podjetja, seveda. Gospe in gospodje, kar zadeva ta vprašanja, o katerih se pogovarjamo, lahko povem, da moramo še naprej skrbeti za sanacijo proračuna, spodbujati je treba politike rasti, ki pa bodo zagotovile tudi ustrezno ravnotežje. Ravnotežje je težko doseči, vse odvisno od položaja posamezne države članice. Veliko se bo treba ukvarjati s temi vprašanji, vložiti ogromno truda, izvesti reforme. Nujno pa je, da vsaka država sama oceni svoje potrebe, tudi ko gre za reforme. Same države članice morajo odpraviti neravnotežja, socialne neenakosti, poskrbeti za ustrezne pogoje za financiranje gospodarstva. Predvsem pa je treba upoštevati značilnosti vsake države. Vsaka država ima svoj DNK, tega ne moremo zanemariti. Evropska unija lahko s svojim delovanjem znatno prispeva k temu, da se v vsaki državi ponovno pojavi rast, da se vzpostavi boljši pogoj za zaposlovanje. Zmanjšati je treba tudi davke za MSP-je, obrestne mere, za kar skrbi ECB. Potem je treba uporabiti tudi strukturne sklade, poenostaviti dostop do posojil, sprejeti dodatne ukrepe, ki nam bodo omogočili, da zagotovimo rast. Države članice, ki so že več let v recesiji, razumejo, kako pomembno je, da se ustvarjajo delovna mesta. To je res ključnega. Želimo vzpostaviti ustrezne pogoje, demokratične pogoje, socialne pogoje, če želimo zagotoviti stabilno okolje. Ključnega pomena je, da politike ki jih izvajamo, usmerimo k krepitvi socialne kohezije, ne glede na to, kakšen je položaj v državi članici. Tudi razvojne politike moramo vključiti v obzorje 2020. Mislim pa, da morajo biti vse te politike usklajene z temeljnimi vrednotami Evropske unije. Hvala. Najlepša hvala. Še vedno vas skušam spodbuditi, da se priglasite k besedi. Prosim, pošljite svoje lističe, če želite govoriti. Teodor Stolojan iz Evropskega parlamenta pa dobi prvi besedo. Zelo aktivno sodeluje pri teh vprašanjih. Um, Hvala lepa, gospa predsednica. Sam sem bil ministr za finance v Romuniji. Pogajal sem se o večjih sporazumih tudi ko je šlo za prestrukturiranje romunskega gospodarstva, sam sem se takrat pogajal z mednarodnim denarnim skladom. Popolnoma se strinjam z vsem, kar so povedali predhodni kolegi. Vsaka država je primer zase. Vendar pa politiki, kot kaže, ne razumejo, da če se nekdo znajde v težavah, če se gospodarstvo znajde v težavah, se izgubi konkurenčnost, dolg se poveča, opraviti je treba prilagoditve, te pa so boleče. Ni možno nadomestiti tega prilagoditvenega procesa. Kaj smo storili v Evropskem parlamentu? Kaj je bilo storjeno na ravni evropskih institucij? Mi smo izrazili solidarnost vendar smo jasno povedali tudi, da je treba solidarnost dopolniti z odgovornostjo. Problem vsakega prilagoditvenega programa je ta, da državi ne da dovolj časa za to, da sprejme ukrepe, ki so nujno potrebni za ponovno spostavitev konkurenčnosti. Poleg tega bi upniki država morali dati dovolj časa, zato da lahko država po eni strani uravnoteži svoje plačilne obveznosti in po drugi strani realno izvede ta plačila. Nažalost pa ta proces, ki je trajal več let, ni potekal tako, kot bi moral. ni nam uspelo na ustrezen način oceniti plačilnih zmogljivosti posameznih držav, slabo smo ocenili možnosti za prestrukturiranje plačil. Včasih je bilo treba ta proces prilagajati ad hoc. Nova sredstva smo morali dodajati. Verjetno ste opazili, da razprava, ki je potekala v parlamentu na temo vloge trojke, govorili smo tudi o težavah pri uveljavljanju soverenosti in demokracije. Dobro je, da smo se o tem pogovarjali, po mojem mnenju, ampak ne smemo pozabiti, da država, ki ne more najemati razumnih posojil, mora opraviti prilagoditev. Hvala. Uh, the... Najlepša hvala. Član španskega kongresa Pedro Sara. Uh, ah, hvala lepa. Zelo na kratko. Mene res močno skrbi to, kar ste prej povedali glede evropskega gospodarstva, da postaja naše gospodarstvo podobno japonskemu v preteklosti. Strukturne reforme bi morale, po mojem mnenju, biti usklajene z gospodarskim ciklusom vsake države. Usklajene bi morale biti tudi z davčno konsolidacijo. Naj podam primer. Če upravljate reformo na trgu dela, tudi v moji državi je prišlo do tega, In če bo to pomenilo znižanje plač in lažje odpuščanje, se bo s tem otežila tudi davčna konsolidacija. Takšne okoliščine bi morali upoštevati. Vsi ukrepi, vse politike lahko prispevajo k izhodu iz krize, vendar lahko nekateri ukrepi celo otežijo fiskalno konsolidacijo potrebujemo dovolj časa za to, da uresničimo vsak posamezen ukrep. Tu gre za nekaj pomembnega in ta zamisel ni moja. Tudi mednarodni denarni sklad, naprimer, daje sedaj večji podarek to vrstnim okoliščinam. Potrebujemo dobre prakse, kako izvajati dobre politike in doseči rezultate. Potem pa še davčna konsolidacija. Sam bi raje bolj govoril o srednjeročnih programih za davčno konsolidacijo, programih, ki so verodostojni, ki imajo jasne ukrepe, ki imajo natančno predeljene prihodke in izdatke. Predvsem pa bi morale neodvisne institucije oziroma akterji ocenjevati te programe, torej neodvisni akterji, ki niso povezani z vladami ali parlamenti. V moji državi je to delo opravil davčni organ, ki je bolj odvisen od vlade kot od parlamenta. Davčna konsolidacija bi bila s tem tudi bolj verodostojna. Za leto 2013, za preteklo leto, torej vam bom podal dve številki. Vlada si je zastavila cilj 3,8 odstotni primankljaj. Septembra naj bi to dosegli. Upoštevali smo tudi pomoč, vendar je bil primankljaj 10,3 odstoten, kljub ukrepom, ki smo jih izpeljali. Dolg, to sem že omenil v teh dneh, javni dolg je v zadnjih dveh letih zrasel za skoraj 23 točk pri BDP-ju, sedaj pa bo še višji, skoraj 30 odstotnih točk. Mislim, da je sedaj pravi trenutek za to, da se stvari spremenijo. Evropa se spreminja, ampak še bolj bi se morala spremeniti. Stvari moramo opraviti dobro, na drugačen način. Če nam bo to uspelo, bo Evropa izšla iz tega procesa močnejša, ustvarila nova delovna mesta in tudi izpolnila svoj cilj, to pa je solidarnost. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa iz nizozemskega senata Rej van de Linden. Najlepša hvala, predsedujoča. V državah članicah prihaja do vtisa, da teh treh odstotkov pravzaprav prihaja iz Bruslja. Ti tri odstotki pa so vezani na same države članice. Te so namreč določile, da uporabljene stopne treh odstotkov za državljane, za delovna mesta, za stabilnost, pa tudi za konkurenčnost, je tisto, kar je najboljši pristop. Mislim, da bi morali biti bolj previdni. Ne bi želeli državljanom dajati vtisa, da gre tukaj za poseganje v nacionalno suverenost. Gre namreč za nekaj, za kar so se odločile same države. Res je, da sprejemamo določene obveznosti in zato je manevrski prostor za države članice bolj omejen. Te morajo odločati v okviru teh treh odstotkov. In če to pomeni, da zdaj govorimo o pravno zavezujočih zadevah ali ne, ne vem. Gre za politično zavezo. Ne moramo dopustiti, da v prihodnosti države članice ne bi delovale skladno s pravili. Saj bi to škodilo drugim državam članicam. Nacionalni parlamenti morajo torej tesno sodelovati z Evropskim parlamentom, In obenem moramo zagotoviti, da se odgovornosti ravnalnih držav članic spoštujejo. Potem pa še suverenost. Gre za razpravo, ki pogosto poteka v državah članicah iz napačnih razlogov. Ugotoviti moramo najprej, kaj suverenost sploh pomeni. To pomeni, da razpolagate s svojimi zadevami, da državljani vidijo, da sprejemamo svoje odločitve in da imajo te odločitve pravzaprav učinek v smislu teh predlogov. če govorimo o trgovinski politiki ali pa o tečajni politiki, moramo biti še posebej previdni. Ne smemo namreč podpihovati populistov s prikrivanjem resničnosti, prikrivanjem pravzaprav tega, čemu so se države članice odrekle. Če bomo iskreni, bo to še najbolje za države članice Evropske unije, pa tudi za prihodnost. Znotraj teh omejitev pa imamo nekaj manevrskega prostora na nacionalni ravni. Vendar pa je ta prostor nekoliko bolj omejen. Ko se pogovarjamo o spoštovanju suverenosti, moramo poskrbeti za to, da ne bomo dajali vtisa, da lahko delujemo popolnoma neodvisno. Smo namreč medsebojno odvisni v Evropi, medsebojno povezani in zato je zelo dobro, da smo se danes tukaj zbrali uh, poslanci nacionalnih parlamentov z europoslanci in da se pogovarjamo o tem, da si bomo lahko delili odgovornost za prihodnost politike držav članic. Hvala. Uh, thank you very much. Uh, now... Najlepša hvala Evropskega parlamenta. Sančes presedno, izvolite. Yes. Ja, Najlepša hvala. Sam bi rad povedal nekaj o najboljših praksah pozdravil bi tudi to, kar je povedal moj sodržavljan, kolega Vicente Martinez Pohalte, ki je predstavil razmero v Španiji. Kadarkoli razmišljamo o najboljših praksah, je po mojem mnenju smiselno podariti nekatere vidike, ki jih nismo dovolj izpostavljali. Kot prvo, države članice so verjetno v najboljšem položaju za to, da ponudijo odgovor na ogromne izzive, s katerimi se soočajo še posebej, če so sprejeti sporazumi med vsemi akterji, če se dogovorijo vse politične skupine. Tako da bi morali o tem več govoriti. Predstaviti bi morali celotno sliko in ne delno sliko tega, kako se je razvijala kriza. Krizo bi lahko bili preprečili, če bi imeli davčno in monetarno politiko, ki bi bili strožji. Mislim, da bi morali še enkrat preveriti, kakšna so bila stališča glede teh vprašanj, ki so jih zauzemali različni akterji. Podari bi rad tudi to, da je Španija država, ki je dejansko izpeljala obsežne politike, takoj ko se je pojavila kriza. Vendar smo te politike izvajali tudi zaradi pozivov skupine G20 in zaradi obveznosti, ki smo jih sprejeli. Je pa res, da smo v tistih državah, kjer so davčne okoliščine to dopuščale, stvari izvali hitreje. Kot rečeno, bil je sklenjen tudi mednarodni sporazum na ravni G20. Pomembno je, da se zavedamo, v kakšnem gospodarskem kontekstu delujemo. Mi takrat pač nismo imeli ugodnih gospodarskih okoliščin. Z evropskega vidika lahko povem, da cenimo vse to, kar ste opravili v zadnjih nekaj mesecih pravzaprav je bila ta recesija, recesija, ki smo jo sami povzročili, zaradi tega, ker smo sprejemali prehitre, premalo premišljene politične ukrepe. Tempo prilagajanja smo kasneje spremenili in zato nam je tudi uspelo počasi najti pot iz recesije. Španija je v zadnjih mesecih končno našla izhod iz te krize Kriza, ki smo jo doživljali, pa je bila najhujša po drugi svetovni vojni. Nekatere države se še vedno soočajo s krizo, zlasti tiste, ki ne izpolnjujejo pogojev iz pakta o rasti in stabilnosti, ki ne izpolnjujejo makroekonomskih pogojev. Na voljo, kot veste, imamo tudi Evropsko strategijo EU 2020. Mislim, da bi morali sedaj prevzemati odgovornost, ne pa se hvaliti s tem, kaj smo dosegli. Nimamo tega luksuza, da izgubimo celo generacijo. Mislim, da bi morali sedaj izpolniti cilje, uveljaviti širše politike, spoštovati tudi družbene zahteve ter spoštovati mednarodne obveznosti. Še nekaj zvezi s konjunkturo. Mislim, da trenutne okoliščine niso takšne, da bi lahko bili preveč pohlapni. Pet ciljev imamo uprava, davčna politika. Na davčnem področju bi morale države članice še naprej izvajati davčne reforme. Španija je izvedla pomembno davčno reformo, zavedati pa se moramo, da tu ne gre za davčne prilagoditve z namenom rasti. Ta davčna prilagoditev nam bo omogočila, da upravimo davčno konsolidacijo. Izkušnje z ZDA so po mojem mnenju zelo nazorne, tudi druge države članice doživljajo nekaj podobnega. Druga zadeva, kar zadeva posojila. Dokončati je treba bančno unijo, države članice sedaj razmišljajo o tem, ali, ali naj do leta 2026 uveljavijo enotni reševalni mehanizem. Mislim, da je to za bančne institucije težavno vprašanje sklad ki ga pripravljamo, bi moral biti čim hitreje operativen, vendar s tem ne bomo dosegli veliko. Prehitra privatizacija bank bo prav tako nespameten ukrep, namreč s tem bi lahko še povečali izgube davkoplačevalcev, zato bi morali biti tu nekoliko bolj razumni. Kar zadeva strukturne reforme. Mislim, da bi morali opraviti strukturne reforme, zato bi morale stvari biti bolj predvidljive. Ne moremo sprejemati strani zna, stvari z danes na jutri, pa potem kar tako stvari ukiniti. Potrebujemo ustrezne reforme, ki bodo dopolnjene tudi na evropski ravni z ustreznim okvirom. To zaenkrat še ni del razprave v Evropski uniji. Na socialnem področju je očitno, da morajo države članice opraviti reforme, vendar morajo opraviti reforme, ki spodbujajo zaposlovanje, ki ga ne uničujajo zato bi tudi morali ohraniti zaposlovanje. Biti moramo solidarni, prilagoditi moramo delovni čas, prilagoditi moramo plače. Na evropski ravni pa bi morali uveljaviti minimalne standarde na področju sociale. Potem pa je tu še reforma uprave. Tu bi morali najprej skleniti širši politični dogovor. Hvala antolin žal mi je da sem morala nastopiti tako agresivno ampak dve minuti naj bi imeli na razpolago za vaš prispevek. No, imeli smo nekaj časa, da razširimo te intervencije, vendar ne bi želeli biti nepravičani do drugih. Zdaj pa še prispevek Edvarda Sikluna, ki je finančni minister Malte in je nekdani član tega odbora. Lepo pozdravljam ponovno med nami, Edvard, izvolim. Najlepša hvala, predsedujoča. Tudi jaz bi želel povedati, da govorim v ulogi ministra svoje države in ne v prejšnji ulogi, v kateri sem nagovoril zasedanje med to konferenco. Najprej to vprašanje legitimnosti trojke. Mislim, da mešamo različna vprašanja, ki bi jih morali jasno ločevati, če želimo razumeti, zakaj gre in oblikovati temu primerno stališče. Najprej vprašanje tega, ali smo storili določene napake. Prav gotovo je do napak prišlo. Ne glede na to, ali je bil za to odgovoren IMF ali ne. Torej, IMF sodeloval pri tej trojki ali ne. Če smo bili nekoliko preveč eh, optimistični glede vrčevalnih ukrepov, da to ne bo vplivalo na vem kako na BDP ali pa da eh, ne bo upadlo vlaganje oziroma naložbe, potem se je to izkazalo za napačno. Zgodovina različnih držav, ki se soočajo s temi težavami, se je vedno pojavila zaradi tega, ker je prišlo do devalvacije njihovih eh, valutnih tečajev in uspeli so to kompenzirati z nekakšno notranjo plovnostjo, tega pa ne moremo trditi za celotno evroobmočje. Vse to vključno s pomankanjem socialnega razmisleka, ko gre torej za posledice za delovna mesta. V tem primeru gre za primer brezprecedenčna in do napake prišlo zaradi tega, ker je pomankovalo tudi nekaj globalnega know-howa, poznavanja in strokovnjaki, ekonomisti niso oblikovali pravih rešitev v pravem trenutku. Ne smemo torej preveč mešati teh vprašanj med seboj, ko gre torej za to, ali je trojka imela ustrezno legitimnost ali ne. Potem pa še druga pripomba, ta je vezana na to, da Evropska država članica izgubi nadzor zaradi pristojnosti neke mednarodne ustanove, ki deluje v združenih državah. No, ta izguba pristojnosti države, ki je blizu stečaja, to se dogaja vse posod. Vsaka država, podjetje, ki je blizu stečaju, že po sami naravi izgubi nadzor v razmerju do banke, do upnika, do kogarkoli že, ki je pripravljen omogočiti posojilo. Seveda pod pogojem, da kreditna institucija želi vračilo teh sredstev v najboljših okoličinah. Vprašanje izgube nadzora torej sploh ni povezano z legitimnostjo. Tukaj gre za samo naravo zadev. Nobene demokracije ni pri finančnih vprašanjih. In če se bližate stečaju, potem morate pričakovati izgubo nadzora. S tem pa pridemo tudi do vprašanja same legitimnosti. Če se morate zagovarjati pred sodiščem, bi vam bilo ljubše, da je to sodišče v vaši državi kot nekje v tujini. To je čisto razumljivo. Čeprav je sodni sistem, sodni sistem, bi morda pričakovali, da boste dobili več razumljivanja strani nacionalnih sodišč kot pa tujih sodišč pod določenimi okoliščinami. Če je treba upoštevati in pa postavljati pogoje, in do tega je prišlo. Potem je prav gotovo boljše, da se zadeva razrešuje bliže domu, torej da se razrešuje bolj na evropski ravni kot pa v nekakšnih mednarodnih kontekstih. Skupaj moramo ugotoviti, torej, ali je tukaj rešilo za legitimnost ali ne. V primeru priporočil pa se treba zavedati, da morajo ta priporočila ljudje tudi razumeti. In v tem smislu se strinjam. Zagotoviti bi bilo treba več legitimnosti, vsaj v smislu dojemanja izvajanja programov v državah članicah, ki so te programe uporabljale. Najlepša hvala, Edward. Zdaj pa z Hrvaške, z odbora Ekon, gospa malič. Republika Hrvatska je u proceduri prekomjernog deficita i ula... Hrvaška je v deficitnom postopku pretiranega javnofinančnega primankljaja in to, kar je pomembno za me kot predstavnico Hrvaške, je ugotoviti, katere mehanizme imamo na razpolago na evropski ravni. Tukaj je evropski semester, ki nam omogoča sprejemanje dolgoročnih strukturnih ukrepov, s katerimi se lahko odzivamo na vprašanje, kako povečati obseg naložb, kako zmanjšati stopnjo brezposelnosti. Vsi pa že dobro vemo, kakšen je odgovor na to vprašanje. Problematično je kako ukrepe izvajati, če želimo povečati investicije, potem moramo zagotoviti tudi gotovo, varno okolje za investitorje. Če želimo povečati izvoze, moramo okrepiti konkurenčnost naših podjetij. Prav tako moramo zagotoviti in odpreti druge kanale financiranja za naše MSP-je. Poznamo odgovore na vsa ta vprašanja, vendar pa ne vemo, kako naj to dosežemo v praksi. Zato je pomembno, da si med sebojno izmenjujemo izkušnje. To počnemo danes. Ko govorimo o postopku presežnega deficita, mislim, da moramo zagotoviti kratkoročne hitre postopke, ki imajo lahko neposreden učinek. Ukrepi so lahko tako pozitivni kot negativni. Zelo pogosto želimo zmanjšati plače v javnem sektorju, glede na to, da to prispeva k neposrednemu zmanjšanju javnofinančnega primankljaja. Vendar pa moramo pogledati tudi plače v zasebnem sektorju, zaradi česar se podjetja hitro lahko znajdejo v manj konkurenčni situaciji. In če znižamo plače, bolj kot je to potrebno, omejimo tudi število zaposlenih, s čimer se konkurenčnost seveda zmanjša, namesto da bi se povečala. Vsa vprašanja torej imamo na mizi. Ugotoviti pa moramo, kako bomo izvajali vse te ukrepe, zato da bomo prišli tudi do željenega učinka. Nizozemski primer mislim, da je zelo dober. Sodelovati moramo z vsemi družbenimi segmenti, če želimo vzpostaviti učinkovite norme in okrepiti tudi administrativne enote in sicer z učinkovito centralizacijo. Najlepša hvala še ena španski član odbora Ekon in pa prvi podpredsednik Padroza, Pedroza. Yes, eh, hvala lepa, Sharon. Vesel sem, ker smo opustili to lažno razpravo, vrčevanje in rast. Sam izhajam iz prepričanja, da potrebujemo zdrave finance, če želimo spodbuditi gospodarsko rast. Verjetno se glede tega strinjate. Strinjam se tudi s španskim kolegom Pedrom, ki pravi, da bi morali počakati na primeren čas, na primeren kraj. Španska vlada je v tem mandatu uspela izboriti tri dodatna leta, zato da izpolnimo cilje z področja primankljaja. Sedaj tudi naša država v Evropski uniji uživa več zaupanja. Zelo pomembno je tudi, da spodbudimo rast. Po mojem mnenju sta tu pomembni dve vprašanji, dve prednostni vprašanji, bi spostavil. Reforme. O tem smo se pogovarjali včeraj, še naprej moramo nadaljevati z reformami. Številne države v Evropski uniji izvajo te reforme, tudi tiste, ki so nekoliko bolj oklevale glede tega, bi morale začeti izvajati reforme, ostale pa naj z njimi nadaljujejo. Včeraj smo se pogovarjali tudi o tem, da je treba podjetjem, zlasti MSP-jem, zagotoviti dostop do posojil. Posojila morajo pridobivati na podobne načine, in pod enakimi pogoji pravzaprav znotraj evroobmočja. In o tem se bomo še pogovarjali v teku letošnjega leta. Ne, nobenega dvoma ni, da so MSP-ji gonilo za gospodarsko rast, pravzaprav vodilni akterji. Za MSP je bi morali iskati rešitve na evropski ravni, ne toliko na nacionalni ravni, kajti finančni trgi so zelo porazdrobljeni, zato je zelo pomembno, da države članice, komisija, Evropska investicijska banka in Evropska centralna banka najdejo nek dogovor glede tega. Zdi se, da ti akteri v tem trenutku zauzemajo drugačna stališča. Upam, da bodo v prihodnih tednih spremenili stališča za to, da se bodo spro, sprostila posojila in da bodo tudi MSP-ji lahko začele lažje delovati od nas. Potr to pričakuje tudi državljani. Toliko srednje in dolgoročno gledano. Kratkoročno gledano pa bi morala Evropska investicijska banka in tudi Evropska centralna banka delovati nekoliko bolj aktivno. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa senator iz italijanskega odbora za proračun. Gospod Jeri, izvolite. Yes, thank you very much. Najlepša hvala. Včeraj pa tudi danes zjutraj smo se že pogovarjali o tem, da želimo pokazati novo podobo Evrope z zagotavljanjem gospodarske rasti. Če želimo gospodarske rasti, potrebujemo strukturne reforme. Da bi se izognili razočaranjem v prihodnosti, moramo pojasniti razmerje med gospodarsko rastjo in strukturnimi reformami. Le redki dvomijo o potrebi po strukturnih reformah v Evropi. Regije potrebujejo večjo produktivnost, večjo gospodarsko rast in to med drugim zahteva bolj fleksibilne in konkurenčne trge. Dodati pa je treba, da zgolj strukturnimi reformami ne bomo dosegli takšnih rezultatov. Kratko, no, bodo pravzaprav to vrstne strukturne reforme še skrčile popraševanje. Strukturne reforme torej povečajo produktivnost po dveh komplementarnih kanalih. Prvi je povezan z omejevanjem delovne sile v niže produktivnem sektorju in pa z večjem delom sile v višjem produktivnem sektorju. Vendar pa potrebujemo oba procesa, zato da zagotovimo pozitivno gospodarsko rast. Kaj se zgodi, če se skupno povpraševanje zmanjše kot v evropski periferiji? No, ta drugi mehanizem, da se delo preseli v višji produktivnostni sektor, do tega pride nekako v omejenem obsegu. Torej, dobimo določeno delo iz sektorja niže produktivnosti, na koncu koncev pa pravzaprav brezposobnost le še naraste. Zelo jasno bi morali torej povdariti, da je prava strategija za zagotovitev visoke gospodarske rasti na evropski ravni osnovana oziroma bi morala biti osnovana na strukturnih reformah po eni strani, po drugi strani pa tudi na dodatnih treh komponentah. Na simetričnem makroekonomskem prilagajanju v državah presežka in deficita, učinkoviti bančni uniji, to je bistvenega pomena, in tretjič na investicijah na ravni Evropske unije ter nacionalni ravni za zagotavljanje rasti. Ne moramo še naprej govoriti le o strukturnih reformah. Veliko pomislekov imam glede tega na koncu koncu bi nam lahko ostal le bolj učinkovit sektor niže produktivnosti oziroma proizvodne, ne bi pa to pripeljalo do več zaposlitev. Zdaj pa še en član na Ekona oziroma članica Marjan Tyson iz Belgije. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ko govorimo o fiskalni konsolidaciji in strukturnih reformah, se pogosto pogovarjamo tudi o besedi suverenost ali pa subsidijarnost. V številnih državah članicah je treba sprejeti težke odločitve in pritisk zaradi sporozuma na evropski ravni je zelo velik.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 da tukaj ne gre le za dogovor, ki bi izvirali izključno iz Evrope oziroma iz Evropske unije institucij. Mislim, da je Evropa nekako največja enotna regija na nek način. In če smo se glede na česa dogovorili, to še ne pomeni, da smo se odpovedali svoje suverenosti. Naj se navežem na to, kar povedal gospod Van de Linden iz nizozemske. Delimo si to suverenost in to je bistveni del evropskega sodelovanja. Zavedati se moramo, da nekatere odločitve lahko sprejemamo bolj učinkovito, z boljšimi posledicami za naše državljane, tudi če se glede tega najprej dogovorimo. Ne bi o teh dogovorih torej želela govoriti kot o izključno dogovorih Evropske unije. S tem bi pravzaprav spodkopali sam koncept evropske integracije v očih naših državljanov. Pritisk, ki izvira iz Evrope, je torej lahko konstruktiven. Ni vedno lahko sprejemati težke odločitve v državah članicah. V nekaterih je treba sprejemati zelo težke odločitve z dolgoročnimi posledicami. Zato moramo biti zmožni obrazložiti ljudem da je to pozitivno. Da skušamo nekako prispevati k pozitivnemu razvoju. Imeti moramo pa vedno tudi pogum, da to delo in te procese ocenjujemo. Moramo se tudi prilagajati, obeno pa se zavedati tudi časovnih dejavnikov, ki so pomembni. Ne smemo pa tukaj govoriti na kak način o antagonizmu med Evropsko unijo in državami članicami. Ne, osredotočati se moramo na skupno delo in na skupne cilje. Ne bi tukaj smelo iti za nekakšen konflikt med tistimi državami, ki kažejo solidarnosti in tistimi, ki uživajo nekako koristiti solidarnosti. Ne. Delati moramo skupaj in se truditi doseči skupen cilj, torej trajnostno rast in ustvarjanje delovnih mest. To sem želela podariti, gospa predsedujoča. Če bomo razpravljali o suverenosti in o delitvi suverenosti, mislim, da moramo tudi pravilno oceniti to situacijo. Zavedati se moramo svojih pravic, obene pa tudi svojih odgovornosti in dožnosti. Hvala. Najlepša hvala. Na seznam govorcev nimam več eh, nobenih kandidatov, zato se vračam na naše govorce. Najprej dajem besedo. Kuri, izvolite. Najlepša hvala. Mislim, da je bila razprava zelo zanimiva. Pri nekaterih vprašanjih se strinjamo, potrebujemo reforme, glede tega se strinjamo, prav tako se strinjamo, glede tega, da to ne bo enostaven proces in še naprej moramo pojasnjevati, zakaj reforme potrebujemo, do kakšnih koristi lahko pripeljajo. To mora biti jasno. Skupaj smo gotovili, da to, kar se zgodi v eni državi, ima znaten učinek tudi na vse druge države. Vsi bi se morali torej nekako tesno spremljati. Prav tako bi vas pozvala, da poglobljeno razmislite o oceni instrumentov, ki jih imamo na voljo ali govorimo o šesterčku, o dvojčku, o čemkoli že, moramo vse razmišljati o učinkovitosti našega procesa političnega soodločanja. Razmišljati pa moramo tudi o različnih pristopih k soočanju z reformami. Če govorimo o izmenjavi najboljših praks, imamo na nizozemskem računsko sodišče, ki obravnava učinkovitost ter stroškovno učinkovitost javnih izdatkov in javne potrošnje. Mislim, da se lahko veliko naučimo eden od drugega in dobro bi bilo, če bi izkoristili takšne priložnosti, kot je konferenca med nacionalnimi poslanci in europoslanci. Izkoristiti bi torej morali tudi priložnost za izmenjavo dobrih zamisli. Hvala. And, uh, Najlepša hvala, spoštovani kolega. Najlepša hvala, res sem hvaležen za to razpravo. Razprava je po mojem mnenju obogatila tudi naše znanje. Govoriti o najboljših praksah je pomembno, zato ker se s tem bolj seznanimo z drugimi državami, bolje se poučimo o položaju držav članic znotraj Unije, seznanimo se tudi z njihovimi uspešnimi rešitvami, ki jih lahko potem prenesemo tudi domov. Pomembno pa je podariti naslednje. Dobre prakse so danes nujno potrebne. Tisto, kar stori ena država članica, namreč vpliva tudi na drugo državo članico. Dobre prakse niso samo neko sredstvo, s pomočjo katerega se učimo, pravzaprav so nujno potrebne, če želimo, da nam bo šlo vsem bolje. Evropska unija in evro za evropske države pomenita rast, veliko rast. Kadarkoli stvari dobro opravljamo, nam gre vsem bolje. Zato bi v tem smislu rad povedal naslednje. V Španiji verjamemo, da je treba posebne značilnosti držav članic upoštevati pri oblikovanju politik, ki naj bi bile namenjene vsem. Zato se mi zdi res, ključnega pomena, da Evropska unija države članice privede na pot, ki bo omogočila, da drug drugega ne bomo ogrožali. Pri tem Evropska unija seveda ne bi posegala v soverenost držav članic. To je tisto, kar bi se morali naučiti iz te krize. Kriza je očitno poudarila to, da je možno sklejevati gospodarske politike državne, da bi pri tem države izgubile svojo suverenost. Še to bi rad povedal. Prišel sem iz španskega parlamenta, sem zato, da bi vam povedal, o čem se pogovarjamo v španskem parlamentu. Tudi kolega Sančes presedo je nekaj omenil s tem v zvezi, drugi kolega je omenil številke. Ne vem, ali je smiselno v tem kontekstu veliko govoriti o tem, številke govorijo same zase. Na srečo so številke za Španijo potrjene ne samo strani Španije, temveč tudi strani komisije, Eurostata in tudi v političnih razpravah med španskimi strankami so te številke večkrat potrjene. Lahko vam povem, da je Španija v zadnjih dveh letih zgodba o uspehu. Počasi stopamo ven iz krize. Morda bo kdo iz opozicije rekel, da je to po naključju. Sam sem pripričan, da je temu tako, zato ker stvari opravljamo na pravi način. Hvala. Uh, uh, any... Najlepša hvala. Očitno ni več nobenega govorca, ki bi želel podati pripombe. Nekoliko se bom še ogledala po dvorani, če se kdo najde. No, v vsakem primeru bomo imeli priložnost za kratek premor. Nekatera vprašanja so zelo pomembna tudi za nas, europoslance, kako doseči simetrično prilagajanje. To je zelo kontroverzna zadeva, vendar pa je to nekaj, kar moramo urediti. Mislim, da smo slišali tudi zelo utemeljene argumente in sicer, da vsak upnik določi svoje pogoje. To je omenil Eduard Sikluna. Nekatere države članice razvijajo tudi dobre metode, s katerimi naj bi razvijale svojo odgovornost in pa lastništvo. Morajo pa izvesti določene ukrepe, ki so pomembni. Ne morete namreč doseči velikih sprememb, razen če za to dobite tudi podporo svojih državljanov. Obstaja tudi procesna želja potem, da bi napredovali v fazo, ko bomo lahko vse skupaj razreševali sami v Evropski uniji, ne da bi bila tukaj potrebna mednarodna intervencija. Nakratko bomo pozvali razpravo tudi sklepnem delu zasedanja, ki se bo začelo ob pol dvanajstih. Tako lahko si prevočimo kratek eh, premor, pet minut. Ob pol dvanajstih pa se bo začel še zaključni del plenarnega zasedanja v sodelovanju z predsedujočimi proračunskim odborom in odborom za zaposlovanje. Evropsko sodišče je zavrnilo primer v primeru Združenega kraljestva, ko gre za short selling. Enako velja tudi glede tega, kar je bilo povedano v primeru Marono in Maroni nima pa več podatkov o tem. To toliko torej v smislu tiskovnih obvestil, ki smo jih dobili pred nedaljem. Najlepša hvala. Z zasedanjem nadaljujemo ob pol dvanajstih.